Buenas tardes, bon après-midi, good afternoon, dear colleagues. Dobar dan, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej vas pozdravljam na tem skupnem sestanku članov odbora Libe in Empel Preden začnemo s prvim glasovanjem, kot je to tudi predvideno, naj vas spomnim še na to, da moramo sprejeti dnevni red. Če nihče ne nasprotuje predlaganemu dnevnemu redu, potem je dnevni red sprejet. Drugo. I would like you to endorse predlagam, da podpremo koordinatorjeve predloge za poročevalce, za mnenja in poročila, kot so se dogovorili na sestanku koordinatorjev. Najprej predlog za uredbo Evropskega parlamenta in sveta glede sklada za azil in migracije, gospa Gijom. Mnenje o boju proti ponarejanju o sporazumu akti. Gospod Ducas bo poročevalec oziroma pripravljalec mnenja. Potem imamo tudi poročilo v zvezi z uredbo parlamenta in sveta. Spostavljanje instrumenta za zunanje meje in vizume. Kolega Marinesku bo zadolžen za to področje predlog uredbe parlamenta in sveta, ki vzpostavlja kot del notranjega varnostnega sklada tudi sklad za policijsko sodelovanje na področju boja proti kriminalu in kriznem upravljanju. Kolega Jakolino bo pristojen za to vprašanje. Na koncu pa še zaščita kritične infrastrukture. Gospa Hankis bo zadolžena za to področje. Če se s tem strinjate, lahko nadaljujemo z našim dnevnim redom. Bi pa z vsemi člani odbora Libe rad delil še eno informacijo. Na sestanku koordinatorjev smo se dogovorili, da bomo gospodu Emiliju Di Capitaniju čestitali za dolgoletno službo v odboru Libe. Več kot 20 let je častno opravljal svoje delo, dobro ga je opravljal. Sedaj gre v pokoj in mislim, da bi se mu vsi morali pokloniti in mu čestitati za opravljeno delo. Gospod je deloval modro, zmirno, pripravljen je bil sodelovati z vsemi, ne glede na to, iz katere politične družine prihajamo. Zato se mu moramo resnično pokloniti. Pokloniti se moramo vsem njegovim dosežkom. Želimo mu vse najboljše in upamo, da ga bomo še kdaj srečali. pričakujemo, da bo seveda nadaljeval s svojim delom tudi v okviru pravne enote pri odboru Libe. Še nekaj bi vam rad povedal, kar zadeva poročilo o evropskem državljanstvu in o odpravi ovir na področju državljanstva. Kolegica Ždanok je poročevalka, dogovorili smo se, da bo glasovanje preloženo, vseeno pa nas čakajo še tri glasovanja. Kdaj natanko bomo glasovali o tem predstavljenem poročilu, ne vem, vas bom še obvestil. Lahko pa vam povem, da bomo danes elektronsko glasovali. Zato upam, da imate s seboj elektronske glasovalne kartice. Tisti, ki jih nimate s seboj, prosim, da pošljete nekoga, da vam jo prinese. Čaka nas glasovanje. Najprej bomo glasovali o skupnem vprašanju odborov Libe in Empel, skladno s členom 50 poslovnika Evropskega parlamenta. Gre pa za enoten postopek za pridobito dovoljenja za bivanje in delo. Poročevalka v imenu odbora Libe je Veronik Matjö. Pridruženi odbor pa zastopa kolega Alejandro Serkas. glasujemo o skupnem predlogu obeh odborov. Gre za drugo branje. O tem bomo elektronsko glasovali, o vseh predlogih v okviru drugega branja, druge obravnave. Gospa Lin so predseduje v imenu odbora za zaposlovanje. Gospa Lin bi povedali par besed, ne? Potem pa predlagam, da kar začnemo z glasovanjem. kot rečeno, glasujemo. Gre za orientacijsko glasovanje. Elektronske kartice pravzaprav tu ne potrebujete, ker gre za orientacijsko glasovanje. Kdo je za? Proti lepo zdržani. Ugotavljam, da ste bili za. Želite besedo, gospod Matju? Preverite, želite, da preverimo? Thank you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 so informacije, ki jih imam točno, točne, ampak kot kaže, smo težave razrešili, tako da lahko vsi glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Štirideset za, tri je proti, triindvajset vzdržanih.

Zdi se, da elektronski sistem za glasovanje še ni pripravljen, tako da predlagam, da počakamo par sekund. Ko dobimo zeleno luč, pa bomo nadaljevali. Samo člani odbora Libe sodelujejo pri tem elektronskem glasovanju o sprejemu predlogov sprememb, ki bodo vključeni v priporočilo za drugo obravnavo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Rezultat glasovanja je 29 glasov za, 3 je proti, 12 vzdržanih glasov. Sprejeto. Shall we go now for the second thing? Okay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 prosim vas za malo pozornosti. Člani odbora za zaposlovanje zapuščajo dvorano. Člani odbora Libe pa naj ostanejo v dvorani, kajti čaka nas še eno glasovanje. Glasovali pa bomo o Evropski odredbi o zaščiti. Čestitev bi obima poročevalcema in poročevalcem v senci. Hvala lepa za vas trud, za to, da bi se zaščitile žrtve. Hvala tudi odboru FEM za sodelovanje, ki je potekalo skladno s členom 51 poslovnika. Hvala lepa tudi predsedujočemu odboru FEM, gospodu Gustavsnu če želite povedati par besed, je beseda vaša. Če ne, potem predlagam, da gremo na glasovanje. Začenjamo z glasovanjem. Tudi tu gre za orientacijsko glasovanje. Lahko elektronsko glasujemo, če želite, nobenih težav s tem. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. 46 za, 2 proti, nihče se ni vzdržal na glasovanju, tako da je ta predlog sprejet. Hvala lepa. Čestitke poročevalcem in poročevalcem v senci, hvala lepa tudi gospodu Gustavsnu. Še eno glasovanje nas čaka. Še eno glasovanje nas čaka. let's do it the sooner the better. Predlagam, da čim hitreje preidemo na glasovanje, da stvari čim prej tudi upravimo. Sedaj pa glasujemo o osnutku poročila. Če boste tiho, potem bomo delo veliko lažje upravili glasujemo o spremembi uredbe sveta in parlamenta, o spremembi uredbe o vizumskem zakoniku skupnosti. Kolega Louis Michel je bil poročevalec. Hvala lepa za delo, ki ste ga opravili. Gremo na glasovanje, če ste pripravljeni. Niste še pripravljeni, potem bomo še malo počakali.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 Še prej vam moram povedati, o čem glasujemo. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Uvodna izjava 11, predlog spremembe 2, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa glasujemo o besedilu, kot je bilo spremenjeno, elektronsko glasujemo, glasujte prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. 39 glasov za, 2 proti, nihče se ni vzdržal glasovanja. Hvala lepa, gospod Mišel. Čestitke. Hvala vsem. <clears throat> And now, having come to an end the electronic vote, Zaključili smo z elektronskim glasovanjem, tako da lahko preidemo kar na naslednjo točko. Pregled polskega predsedovanja svetu. Čakamo še predstavnike polskega predsedstva. Mi smo pripravljeni. Of course, we are here.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 Gospod je moj dober prijatelj, je državni podsekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. Z njim je tudi kolega Piotr Stahančik, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. Vsak bo predstavil sklepe predsedstva, en na področju pravosodja, drugi na področju varnosti, varnosti notranjih zadev. Predstavitvi bo sledil še sklop vprašanj in odgovorov. Po predstavitvi gospoda Dzjaluka bo predstavil sklepe predsedstva na področju varnosti in notranjih zadev gospod Stahančik in najprej predlagam, da damo besedo gospodu Cjaluku. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Dobra novica je, da bo polskega predsedstva k malu konec in se boste znebili teh imen, ki jih tako težko izgovarjate, ne samo vi, ampak vsi. Upam pa, da vam bodo na polsko predsedstvo ostali lepi spomini. Govoril bom polsko, zato prosim, da si nataknete slušalke. Dziękuję bardzo komisji za, Wysokiej Komisji za zaproszenie. To... Najlepša hvala odboru za to vabilo. Moram reči, da mi je v veliko čast, da vas danes lahko nagovorim v imenu polske vlade, da se vam zahvalim za sodelovanje, ki smo ga spostavili v zadnjih šestih mesecih. To je bilo za Polsko prvo predsedovanje, zato je bilo vse skupaj za nas velik izziv. Morali smo se znajti tudi zaradi nove pogodbe. Ogromna pričakovanja so se pojavila pri državljanih Evropske unije, pa tudi v drugih državah. Tekom predsedovanja smo bili deležni znatne podpore strani odbora Libe v Evropskem parlamentu. Odbor je stalno ponavljal, da podpira predsedstvo tudi današnje glasovanje o Evropski odredbi za zaščiti je bilo pravzaprav samo še eno dejanje, s katerim ste to podporo izrazili. Hvala lepa poročevalcem in vsem poročevalcem v senci, ki so poskrbeli za to, da je bilo to poročilo v odboru sprejeto med polskim predsedstvom smo želeli spremeniti svoj pogled na kazensko pravo. Do sedaj se je to področje večinoma osredotočalo na sankcije, predvsem za tiste, ki so storili kazniva dejanja. Vendar smo se navezali na to, kar je pred nami storilo že mađarsko predsedstvo. Večji podarek smo dali žrtvam, večji podarek smo dali tudi pravicam državljanov v Evropski uniji. Lahko vam povem, da smo nalogo uspešno opravili. Vesel sem, da se strinjate stališčem, ki smo ga zagovarjali na tem področju, da podpirate delo, ki smo ga opravili. Prav zahvaljujoč temu smo uspeli zaključiti delo pri številnih zelo pomembnih projektih. Kar zadeva ostale projekte, pa lahko povem, da smo dosegli precejšen napredek, postavili smo tudi dobre temelje za naslednje dansko predsedstvo. Nekaterih vprašanj nismo uspeli dokončno razrešiti in stvari zaključiti, ampak morda bomo uspeli stvari v naslednjih desetih dnevih vendarle zaključiti. Namreč v Bruslju bodo zasedali tudi ministri za področje PNZ-a. Vesel sem, da imamo na voljo osnutek direktive Evropske odredbe o zaščiti. Skupaj s Španijo je Poljska ta projekt podpirala od samega začetka. Zahvaljujoč tej direktivi se nam zdi, da bodo žrtve veliko bolje zaščitene v Evropski uniji. Žrtve nasilja za štirimi stenami bodo sedaj lahko pomerjene, ker storilci teh kaznjivih dejanj ne bodo mogli žrtvam slediti v drugo državo v Evropski uniji in jim kakorkoli škodovali. Vesel sem, da je Carmen Ribero Lopez skupaj s kolegico Tereso Beseril sodelovala pri tem delu. Brez udeležbe teh dveh kolegic iz parlamenta se delo pri tej direktivi ne bi pomaknilo tako hitro naprej, veliko več časa bi nam vzelo vse skupaj. Znali smo premostiti tudi ovire, ki nam jih je postavila nova pogodba, prav zahvaljujoč skupnemu sodelovanju. Na stvari smo gledali podobno, zato nam je uspelo tudi zaključiti to dvoletno delo, ki sta ga opravila svet in parlament. 13. decembra letos naj bi tudi podpisali to direktivo tik pred zasedanjem ministrov za pravosodje. Lahko vam zagotovim, da bomo podpirali dansko predsedstvo, ki namerava nadaljevati z delom na področju Evropske odredbe o zaščiti tudi na civilno pravnem področju. S tem bomo dopolnili to sliko in ponudili žrtvam kaznjivih dejanj dodatno zaščito. Vsem bi se vam rad zahvalil za trud, za prizadevanja pri delu na tej direktivi in pri direktivi o boju proti kaznivim dejanjem, kot so spolne zlorabe in otroška pornografija. Vse to so ključni projekti. Vemo, da bomo s temi rešitvami lahko najbolj pomagali tistim najranljivejšim skupinam oseb, zlasti otrokom. Hvala lepa vsem poročevalcem, ki so se ukvarjali s temi vprašanji. Gospa Angelili, je izjemno predano delala v odboru Libe, tudi nasploh je bil parlament precej aktiven na tem področju. Nagrada za gospo Angelili pa je bila verjetno najbolj vidna na glasovanju na plenarnem zasedanju, kjer sta samo dva glasovala proti. Dogovorili smo se tudi o korelacijskih tabelah. Vse institucije smo delali na tem. Evropski parlament je potem na koncu tudi sprejel dokument, ki ga bomo prihodni teden poslali v podpis. Naš ključni cilj pa je bil, da zaščitimo žitve, žrtve. Odpravili smo vse formalne ovire, zaključili smo tudi z delom pri osnutku direktive o pravicah do informacij na področju kazenskih zadev. O osnutku boste v parlamentu glasovali 12. decembra na plenarnem zasedanju. Upam, da bo ta dokument sprejet v prvi obravnavi. Kot predsedstvo smo začeli tudi delati na direktivi o minimalnih standardih, ki veljajo na področju nudenja zaščite žrtvam. Predsedstvo je opravilo poglobljeno razpravo skupaj s strokovnjaki za to področje. Govorili smo o tem, da bi morali žrtvam ponuditi zaščito v primeru fizične zlorabe. Govorili smo o tem, da bi morali ločiti storilce kaznjivih dejanj od žrtev. Posebno zaščito je treba ponuditi najbolj ranljivim skupinam oseb. Na decembrskem vrhu pa bomo, upam, lahko to besedilo tudi sprejeli vsaj delno sprejeli in ga potem tudi posredovali Evropskemu parlamentu. Še enkrat bi se vam rad zahvalil vsem v odboru Libe. Hvala lepa za zanimanje, ki ste ga izkazali tudi za Evropski preiskovalni nalog. Mislim, da smo septembra in oktober organizirali kar nekaj zelo dobrih in zanimivih sestankov, na katerih smo si lahko izmenjali stališča s poročevalci. Upam, da bomo prihodnji teden na svetu lahko vsaj delno podprli predlagani pristop. Hvala lepa tudi za pomoč pri pogajanjih o direktivi o pravici do odvetnika. To je ukrep C, kot ga imenujemo. Delo na tem osnutku ni ravno najbolj enostavno. Do tega sklepa je predsedstvo prišlo prav na podlagi delovnih sestankov in drugih sestankov. Navkljub no, temu smo uspeli oblikovati rešitve, ki so nas pripeljale bližje rešitvi, dokončni rešitvi in kompromisu. Je pa res, da ostaja še nekaj odprtih vprašanj, o katerih se bo treba bolj podrobno pogovoriti. Razprava se nadaljuje v tem trenutku, kajti v Varšavi poteka dvodnevna konferenca o ex officio podpori, ki jo je treba nuditi žrtvam v okviru kazenskega postopka. To konferenco organiziramo skupaj z Evropskim združenjem odvetnikov. Ta konferenca poteka v Trierju. Gospa Antonescu, poročevalka iz parlamenta, je tudi prisotna na tej konferenci. Sam se bom te konference odeležil jutri, se pogovoril tudi s poročevalko. Na bližnjem srečanju sveta pa bi radi delegacijam predstavili sklepe pogajanj, tudi kompromisne rešitve, ki naj bi bile potem izhodišče za delo danskega predsedstva in za nadaljne delo pri teh projektih. Predsedstvo je v delovne skupine že poslalo v prvo obravnavo tudi dokumente in osnutke v zvezi z premoženji med zakoncama. Besedilo smo že preučili, izpostavili tudi tisto vprašanje, ki jih bodo morale delovne skupine bolj poglobljeno obravnavati. Gospe in gospodje, mislim, da nam je uspelo dokazati, da Evropska unija ni samo krok, znotraj katerega delujejo politiki in jih če drug kot oni, temveč, da lahko Evropska unija razreši vprašanja in dileme, s katerimi se soočajo evropski državljani v današnjem svetu. Najlepša hvala vsem za izraženo podporo, za izraženo zaupanje. Še posebej ta odbor je tekom celotnega predsedstva izražal takšno podporo in zaupanje. Lahko vam povem, da bomo še naprej tesno sodelovali tako z danskim kot ciprskim predsedstvom. Če imate kakšno vprašanje, pa sem na voljo za odgovore. Hvala. Hvala lepo od predsednika Buzeka. Smo se naučili nekaj polskih besed. Nekaj časa imamo za razpravo. Nekaj članov je že izrazilo željo, da zastavi vprašanje. Zagotovo boste imeli čas, da na to odgovorite. Gospa Gonc je prva. Izvolite. Thank you very much. I would like to welcome the Polish presidency and your uh, Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila polskemu predsedstvu za opravljeno delo. Vesela sem, da nadaljujete z delom, ki ga je začelo že mačarsko predsedstvo. Najprej bi imela vprašanje v zvezi z uh, vstopom Romunije in Bolgarije v šingensko območje. Nekaj težav je bilo. Rekli smo, da ni sprejemljivo, da uvajamo dvojne standarde, da bi Evropska unija morala biti bolj zanesljiva glede tega. Zanima me, kako vi gledate na ta postopek. Potem imam pa še eno vprašanje. Ko ste govorili o svežnju o azilu, že od samega začetka smo se zauzemali za to, da bi ta svežen ostal celoti, da bi ga skupaj skupaj premaknili naprej, ampak nekaj stvari ostalo zunaj svežne. Zanima me, kako bi lahko se skupaj pospešili. Rekli ste, da boste tudi spremljali pogajanja o varovanju podatkov, ki potekajo za ZDA. Bi lahko povedali kaj več o tem? Predvsem me zanima, kako vi gledate na ta proces. Kot veste, obstaja kar nekaj razlik pri tolmačenju različnih vidikov varovanja podatkov. EU in ZDA nimate enakega stališča. Hvala lepa, gospod Busutil. Prosili ste za besedo, ste koordinatori z največje politične skupine. Izvolite. You, Hvala, gospod predsednik. Samo eno pojasnilo. Trenutno zastavljamo vprašanje izključno v zvezi s pravosodjem. Vprašanja, ki se nanašajo na notranje zadeve, bomo lahko zastavili kasneje, če sem prav razumel. Okay, well, case... Dobro, če sem vas prav razumel, sedaj zastavljamo vprašanje izključno prvemu govorniku. Imam kar nekaj pozitivnih pripomb. V imenu Evropske ljudske stranke bi se vam najprej rad zahvalil za to predstavitev. Drugo, kar je bolj pomembno, pa je, da bi se vam rad zahvalil za delo, ki ste ga upravili na številnih področjih, tudi v tem novem zanimivem področju, ki se imenuje Evropsko kazensko pravo. Pri Evropski odredbi o zaščiti smo dosegli velik napredek, o tem smo ravno kar glasovali. Sami ste omenili tudi nov zakonodajni akt, ki se nanaša na boj proti spolnemu izkoriščenju otrok, potem pa je tu še vprašanje posredovanja informacij glede kazenskih zadev. Najlepša hvala polskemu predsedstvu, zato ker je začelo tudi z razpravami o novih predlogih, ki se nanašajo naprimer na žrtve kaznjivih dejanj. Kolegica Teresa bo verjetno kaj več povedala o tem. Poleg tega ste omenjali tudi dostop do odvetnika. Gospod. dialog, mislim, da tu govorimo ne samo o nekem novem področju, temveč tudi o tem, kako se bomo od sedaj naprej odločili. Pravzaprav gre za neke vrste novo delovanje in odločanje. Odkar jih velja Lizbonska pogodba, ima Evropski parlament pristojnost soodločanja s svetom. Mislim, da prispevek Evropskega parlamenta prinaša boljše odločanje, boljšo zakonodajo. S tem se povečujejo pravice državljanov. Naslednji najbolj pomembni projekt Evropske unije, takoj ko se zaključi enotni trg, pa je po našem mnenju enotno evropsko območje, v okviru katerega lahko državljani prosto potujejo in imajo pri tem zagotovilo, da bodo posod lahko na enak način dostopali do pravice. To je sicer lažje reči kot storiti. Še vedno v Uniji obstajajo nacionalne meje, ko govorimo o kazenskem pravu. Državljani se še vedno bojijo seliti prav zaradi tega, ker imajo občutek, da v drugi državi morda ne bodo deležni enake zaščite. Še enkrat najlepša hvala za opravljeno delo. Evropska ljudska stranka vas je podpirala pri vseh teh vprašanjih, večina poročevalcev je prišla pri vseh teh zadevah iz naših vrst. Hvala. Hvala lepa. Nisem opazil nikogar iz skupine Alde, ki bi se oglasil. Gospa Sargentin, izvolite. Yes, uh, say, thought... Hvala. Moram reči, da sem nekoliko zmedena, ker sem mislila, da bo razprava skupna, ampak se bom sedaj omejila na vprašanje z področja pravosodja. Naslednje pripombe bi imela. Kot ste rekli, je dostop do odvetnika predvsej zapleteno vprašanje. Rekli ste, da je bil dosežen napredek, ampak sama menim, da ni bil dosežen tak napredek. Namreč danski kolegi ki bodo prevzeli predsedovanje, menijo, da dostop do odvetnika ni prednostno vprašanje. Vsaj ne bo prednostno vprašanje v času danskega predsedovanja. Tu je pomembno predvsem vprašanje medsebojnega zaupanja. Medsebojno zaupanje pa ni vedno najbolj zdrava zadeva, če si pogledamo, kakšni so centri za pridržanje ali zapori v nekaterih državah. Sedaj sem diplomatska, kolikor se le da biti. In to vzajemno zaupanje ni dobro, če si pogledate, naprimer, do česa je privedel Evropski priporni nalog. Ko državljane pošiljajo iz ene države v drugo državo, kjer potem morajo skozi zelo dolg predkazanski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki ga morda sploh niso storili ali pa zaradi katerega ne bi smeli sploh biti tako dolgo pridržani v centru za pridržanje tekom tega predkazanskega postopka. Na polskem pogosto uporabljate evropski nalog za prijetje. Vem, kakšni so statistični podatki in vem, da ste prva država pri uporabi tega naloga. Se vam ne zdi, da bi bilo dobro, če bi vi odprli razpravo o funkcionalnosti evropskega naloga za prijetje v Evropski uniji. Se vam ne zdi, da bi morali govoriti tudi o medsebojnem zaupanju na področju pravosodnega sodelovanja? Državljani v Evropski uniji namreč nimajo koristi od tega vzajemnega zaupanja, če so oni tisti, ki so predmet evropskega naloga za prijetje in jih pošljajo iz ene države v drugo. Zanima me, kakšno je vaše mnenje.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 kakšne izkušnje sem sama imela v odboru Libe. Ja, kar nekaj ministrov smo že imeli priložnost poprašati o različnih vprašanjih, ki ste jih tudi sami danes izpostavili, pa glede na to, da ste vi tu z nami, bom kar vas vprašala, kakšen napredek je bil dosežen na področju boja proti diskriminaciji, naprimer v zvezi z direktivo proti diskriminaciji, kaj se je dogajalo. Mislim, da je kar nekaj let, že odkar smo se znašli v slepi ulici pri tem vprašanju. Mislim, da bi morali državljane zaščititi pred diskriminacijo. Kot ste sami rekli, so bile človekove pravice ena od ključnih tem med časom polskega predsedovanja. Sami ste omenili tudi direktivo boju proti otroški pornografiji. S tem naj bi zaščitili otroke pred zlorabo, s tem se strinjam, vse lepo in prav, tudi moj predlog spremembe ste sprejeli. Namreč želela sem, da bi se oblikovali ustrezne kazenske kartoteke za vse storilce takih dejanj. Upam, da se bo s časom situacija še izboljšala. Osebe, ki so bile obsojene, ne bi smele imeti priložnost delati za otroki. Ne vem, kako se bo vse skupaj potem izpeljalo v praksi, ampak slejko prej se bo treba teh vprašanj lotiti. Potem je pa tu še eno pomembno vprašanje, sicer prirejanje rezultatov na športnih igrah. Kot se lahko ugotovili na nogometnem prvenstvu lani, je prirejanje rezultatov pogost pojav. Mislim pa, da evropske države na tem področju med seboj premalo sodelujejo tudi ministri za šport, bi se morali o tem pogovarjati, tudi o sodelovanju s policijo, vendar na tem področju res nismo storili veliko. Morda se bodo o tem pogovarjali na svetu za PNZ. No, vse zadnje gre za organiziran kriminal, ki ga pogosto spregledamo, vendar to ne pomeni, da bi ga lahko kar tako zanemarili. To pa je seveda povezano tudi s pranjem denarja, z drogami in tako naprej, čeprav tega vedno ne izrazimo na glas. Zanima me tudi, kaj se dogaja z bojem proti organiziranemu kriminalu, kaj se dogaja z bojem proti terorizmu. Če si pogledate, kakšna so poročila z teh področji, boste ugotovili, da je vse več islamskega integracionizma, zlasti v Nemčiji. Zanima me, kaj se s tem dogaja, z islamizacijo in tako naprej v drugih državah. Se vam zdi, da bo ekstremno desnico treba nekoliko bolj nadzorovati, zlasti v luči dogajanj v Nemčiji, ko je prišlo do pokolov? Hvala. Gospa Jimenez Veseril. Eh, Najlepša hvala. Zahvaljujem se polskemu predsedstvu za to, ker je pomagalo in ker je spodbudilo eh, delo pri Evropskem nalogu za zaščito. To je bilo vzorno predsedstvo, kar se tiče pravic za žrtve. Tukaj bom postavila kratko vprašanje. Sem poročevalka pri zakonu za podporo in zaščito žrtev. Gre za žrtve kaznjivih dejanj. Zdaj se s tem ukvarjamo. In eh, predsedstvo je to sprejelo z velikim zanimanjem, ko je ta zakon bil objavljen eh, v sklopu svežna o žrtvah. So vsi to pozdravili, vendar pa sem od maja naprej imela veliko Eh, pogovorov o tem in navdušenje nekako pojema, kaj ti svet eh, govori o zmanjšanju ukrepov na tem področju. Mi pa želimo ta zakon še razširiti in eh, z vašo pomočjo, s pomočjo mojih kolegov, bi ta zakon lahko še izboljšali, ne pa da ga omejujemo. Zato me zanima vaše mnenje, kako mislite, da bi lahko tekom predsedstva Danske to še spodbujali. Kako bi torej lahko spodbudili ta zakon o žrtvah kaznjivih dejanj? Kako bi lahko vključili tudi žrtve terorizma, žrtve organiziranega kriminala? kako bi lahko to povezali tudi s trgovanjem z ljudmi, eh, z nasiljem nad ženskami, nasiljem nad otroki in tako naprej. Kako bi lahko zakonu dali eh, tisto mesto, ki mu pritiče. Veliko je nasilja v družini. Lahko bi zagotovili tudi pravico do eh, prevoda, pravico do psihološke obravnave, psihološke pomoči in tako naprej žrtve zaenkrat nimajo dostopa do vsega tega, kako bi torej lahko to zagotovili in spodbudili naslednje predsedstvo, torej dansko predsedstvo, da bi eh, dokončno potrdili evropski nalog za zaščito. Morda bomo z vašo pomočjo lahko ta zakon peljali še naprej. Zdaj pa gospa Romero Lopez. Hvala, gospod predsednik. bila sem tudi sama poročevalka pri Evropskem nalogu za zaščito, eh, ko gre za nasilje nad ženskami. In tukaj se želim zahvaliti polskemu predsedstvu za vsa prizadevanja, eh, ki ste jih izvedli za to, da je bil ta nalog sprejet. Morali bi čakati na dansko predsedstvo, pa ste potem vi prevzeli pobudo. In tukaj se je polsko predsedstvo res potrudilo, omogočili ste, da smo ta evropski nalog začeli izvajati. Ko gre za uh, postopkovne ukrepe, me zanima, me zanima torej predlog direktive, ki se nanaša na pravico do dostopa do pravne pomoči oziroma do odvetnika. Vem, da trenutno obstaja blokada. Osumljenec ima pravico do odvetnika, ampak ne vemo točno, kako, kakšno je stanje v državah članicah, katere države članice so do tega najbolj zadržane torej kakšna situacija uh, obstaja na tem področju in s kakšno situacijo se bo soočilo dansko predsedstvo. Glede svežna o azilu pa, smo, pa je bil ravno kar predstavljen dokument. V dokumentu pa ni izredno zapisano nič razen eh, nekaj predlogov eh, o spremembi Dublinske uredbe, ki jih je podalo polsko predsedstvo. Kakšni problemi tukaj še obstajajo, torej kakšni problemi so povezani z Dublinsko uredbo in s kakšnimi problemi se bo soočilo dansko predsedstvo na tej temi. Kakšno je tudi stališče eh, polskega predsedstva in morda tudi stališče danskega predsedstva glede nadzora na šengenskih mejah hvala. Zdaj pa gospod eh, Dialog, vas prosimo za odgovore. Tukaj imamo dva predstavnika polskega predsedstva. Mislim, da se tukaj strinjate z mano, če poudarim predanost polskega predsedstva eh, vseh šest mesecev. Mislim, da ste res veliko prispevali k našemu področju in to vam želim eh, tudi javno priznati. Gospod Zjaluk, izvolite. Takže dziękuję za słowa e, uznania dla Hvala za vsa vprašanja. Želim se vam zahvaliti za vaše priznanje naših dosežkov. E, zdi se, da med nami obstaja res dobra kemija, torej da smo zelo dobro sodelovali. Vaš odbor se osredotoča predvsem na človekove pravice in naše predsedstvo se je veliko ukvarjalo s tem. Kar nekaj vprašanj je bilo postavljenih v zvezi s področji, za katera jaz eh, nisem odgovoren. Mm, govorili ste o spremembah eh, azilnega svežna, eh, spremembah dublinske uredbe. Za to področje nisem odgovoren in na ta vprašanja bo odgovoril gospod Stahančik. E, Deputovane Busutil, že e, prišlo nam delati. To, kar je povedal gospod Busutil, je zelo res. Zdaj delujemo v spremenjenih okoliščinah, imamo novo pogodbo in sistem z novo porazdelitvijo pristojnosti in tudi z novimi odgovornostmi in uh, pristojnostmi za Evropski parlament. V tem kontekstu je delovalo polsko predsedstvo. To je naše prvo predsedovanje. Nimamo nobenih prejšnjih izkušenj v zvezi s tem. In Lizbonsko pogodbo smo sprejeli kot eh, neko pravno eh, strukturo, znotraj katere bomo delovali. Vse čas smo bili odprti do Evropskega parlamenta, imeli so, smo veliko odprtih eh, razprav, trialogov in pokazali smo, da smo zelo pripravljeni sprejeti Evropski parlament in pa njegovo vlogo, kot je zapisano v pogodbi. Jasno je tudi, da smo se zanašali na svoje domače izkušnje. Pri nas doma ima parlament zelo veliko moč. Ne vem, če smo izpolnili vse zaveze povezane z Lizbonsko pogodbo, vsekakor pa smo se potrudili in skušali zagotoviti, da bi, tako kot je zapisano v pogodbi, obravnavali oba zakonodajalca na enak način pri zakonodajnem delu. Potem je bilo kar nekaj vprašanj postavljenih v zvezi z zaščito žrtev kazenskih dejanj in pa z dostopom do odvetnika. Pri direktivi o žrtvah kaznjivih dejanj mislim, da bi morali poznati vsaj dve dejstvi. Osnutek direktive eh, se je pojavil šele proti koncu mačarskega predsedstva, zato so se razprave pod našim predsedovanjem šele začele. Ta dokument je zelo obsežen, gre za rezultat prejšnjih odločitev. te odločitve pa temelijo na prejšnjih ocenah in na prebranem gradivu. Vse to je povezano s trenutnim kontekstom in pravzaprav nismo imeli možnosti zaključiti pogajanj znotraj enega predsedovanja v svetu. Morate pa vedeti, da smo pri tem dosegu dosegli kar velik napredek. Kot sem povedal v uvodu, smo zaključili številna področja, eh, ko gre za obseg izvajanja direktive, naprimer. To je odlično izhodišče za dansko predsedovanje. to predsedstvo lahko v okviru sveta doseže dober kompromis. In ne brez razloga sem govoril o nadaljevanju dela mačarskega predsedstva, naše sodelovanje z njihovim predsedstvom, eh, kolikor sam lahko to ocenim, je bilo odlično. Nismo bili vključeni v isti trio, vendar pa smo bili zelo povezani eh, z delom mađarskega predsedstva od vsega začetka. Naredili smo specifične načrte glede eh, časovnice in nismo želeli prehitevati z nobenim dosijem. Nekaj dela smo. Eh, tudi nadaljevali. Mm, torej, nadaljevali smo delo mačarskega predsedstva in začeli določene procese, ki jih bo zaključilo dansko predsedstvo. Vendar smo se od predhodnikov naučili, da to niso edini kriteriji, ko gre za žrtve kaznjivih dejanj. Eh, želimo zaključek dela prepustiti dancem, kajti preprosto ni dovolj časa, da bi v okviru polskega predsedstva zaključili s tem dosjejem. In včasih je naglica škodljiva. Če se prehitro odločamo, potem bodo te odločitve slejko prej prišle nazaj in škodovale tema dostopa do odvetnika je bolj zapletena, kot je sprva predvidevalo polsko predsedstvo in to iz več razlogov. Eden od teh razlogov je, da se nahajamo sredi gospodarske krize. Rešitve, ki zadevajo dostop do odvetnika, še posebej tam, kjer eh, tak dostop financira država. Vsekakor zahtevajo tudi eh, sredstva iz proračuna. In stališče polskega predsedstva je vedno bilo, da ni mogoče sprejeti odločitev, ki bodo po eni strani eh, pravične, po drugi strani pa jih ne bo mogoče izvesti. Pri pogajanjih smo eh, vedno previdni, kajti vsi eh, moramo zdaj gledati na svoje proračune, vedno se je treba pogovoriti s finančnim ministrom in s temi izzivi smo se večkrat soočili pri svojih pogajanjih za nikogar od vas ni skrivnost, da po nekaj sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice, ko gre za dostop do odvetnika, tukaj govorim o e, nekaterih odločitvah sodišča, torej po vseh teh odločitvah in sodbah so določene države članice spremenile svojo zakonodajo. Nekatere so šele zaključile razpravo o dostopu do odvetnika. Nekatere odločitve so zato še zelo sveže in mnoge države članice so zdaj zadržane pri izvajanju sprememb oziroma nočejo teh sprememb izvajati tako hitro na začetku predsedovanja, ko smo imeli sestanek z odborom Libe, je naš minister rekel, da eh, bomo v svetu še delali na tej direktivi. To je bila naša ambicija, vendar eh, tega cilja nismo izpolnili. Tukaj želimo vso srečo danskemu predsedstvu in upam, da bomo čez šest mesecev prejeli od njih dobre novice. Gospa s Argentini je omenila določene stvari, ki so zelo specifične za Polsko, namreč evropski nalog o prijetju. Morda bi se lahko srečala na štiri oči in se pogovorila o tem, Lahko pa vam povem, da sem vesel, ker uh, ste ugotovili, da je zdaj manj primerov v zvezi z evropskim nalogom o prijetju. In druge države članice imajo tega več. Poljska eh, v absolutnih številkah. Uh, res ima največ primerov in je zato morda najbolj sumljiva, vendar je tudi največja država na tem območju. Eh, prejšnje leto smo dobili zaključke eh, komisije in pa sveta v zvezi z evropskim nalogom o prijetju in te svoje sklepe bomo Eh, posredovali na svetu decembra, da bodo potrjeni. Torej, glede evropskega naloga v prijetju prihaja do razlik med državami članicami in te razlike so se pojavile verjetno zaradi naglice pri sprejemanju evropskega naloga o prijetju. so tudi posledica različnih političnih kontekstov v državah Evropske unije. Predsedstvo je tudi imelo razpravo o harmoniziranju pogojev v zaporih in pa, da bi harmonizirali kriterije za prijetje oziroma za pripor bolj ko se ukvarjamo s tem, eh, bolj jasno vidimo, da so pogoji v eh, zaporih zelo različni in da ima to velik vpliv tudi na izvajanje evropskega naloga v prijetju. Evropski nalog oziroma njegovo izvajanje ni uh, tako dvoumno več, kot imamo dokazov bolj jasno vidimo, da med regijami v Evropski uniji obstajajo občutne razlike. Tisti, za katere mislimo, da so uh, storilci kaznjivih dejanj ali da. Uh, oziroma tisti, ki ne delajo dobro, potem izkaže, da ni vedno tako. Treba je zagotoviti ustrezno ravnanje s priporniki in zaporniki. Tukaj imam v mislih tudi eh, mehanizme proti mučenju in pa mehanizme o preprečevanju, ki so nastali na podlagi dopolnilnih protokolov k Evropski konvenciji. Niso vse države članice eh, v Evropski uniji ratificirale oktata. Eh, niso vse države članice dela opravile enako dobro. In uh, ne prenašajo se vsi dokumenti oziroma vsi ukrepi v prakso. Polsko predsedstvo je skušalo uh, to izboljšati in Polska je pripravljena, da se vključi v to razpravo. Na vprašanje gospe Boskurt o direktivi proti diskriminaciji. Eh, naj odgovorim takole, tukaj me. Eh, Tukaj moram povedati, da to ni uh, v moji pristojnosti. Polsko predsedstvo je zaključilo delo, um, kar se tiče priprave napredka, poročila o napredku uh, Uh, in sicer, ko gre za starost kot razlog diskriminacije, to poročilo napredku bo še uh, deležno izboljšav, še bo potrebno delo na tem področju. Ukvarjamo pa se predvsem s tem, ali je starost lahko razlog za diskriminacijo, kajti imamo različne skupine, od eh, zelo mladih do starejših, ki so lahko deležni diskriminacije. Ko gre za eh, spremembo in izboljšavo direktive o boju proti eh, spolnemu izkoriščanju, oziroma ko gre za zlitje kazenskih zakonikov. Naj povem, da se je tukaj pravzaprav vse začelo. Tukaj smo začeli razmišljati o harmonizaciji evropske zakonodaje. Ta primer je vključeval tudi dostopnost eh, sankcij v eni državi članici, iz ene države članice v torej drugi državi članici. Postavljeno je bilo tudi vprašanje o korupciji v športu. S tem se ne bo ukvarjalo polsko predsedstvo. Se pa popolnoma strinjam, da je to področje, ki še ni dovolj poznano v Evropski uniji, kljub konvenciji Sveta Evrope. Te konvencije ni ratificiralo veliko držav članic. In njena učinkovitost je tudi daleč od uspešnosti uspešne. Torej, Poljska ima zakonodajo proti uh, korupciji v športu. Kako je ta zakonodaja učinkovita, to pa je drugo vprašanje. Treba se prizadevati za preprečevanje tega posebnega, eh, te posebne vrste kriminala, eh, ki prinaša tudi velike dobičke zaključki te razprave bodo še uh, predmet obravnave med našim in danskim predsedstvom. Strinjam se z dvema zadnjima prispevkoma. Uh, gospe Jimenez in gospe Romero. Še enkrat bi se rad vrnil na to temo. Za vse države članice je zelo presenetljivo, eh, ko vidijo, da se izvajajo analize, ko gre za dostop do odvetnika in ko vidijo, kako eh, se te analize izvajajo, ker za vse velja konvencija o človekovih pravicah, bi mislili, da za vse veljajo iste pravice in da imamo povsod iste rešitve. Vendar smo mi v polskem predsedstvu skušali najti neko ravnotežje med zaščito pravic državljanov in pa eh, med potrebami kazenskega postopka na drugi strani. če preveč podarjamo samo zaščito pravic, lahko zvežemo roke tistim, ki vodijo kazenske postopke. In zelo težko je najti tu neko zlato sredino. Številne države članice se zdaj nahajajo v eh, nekem stanju blokiranosti lahko eh, se celo blokira ta pravica do odvetnika. In to lahko velja toliko časa, dokler uh, velja, uh, veljajo pravice oziroma potrebe kazenskega postopka. Hvala za vaše vprašanje in upam, da sem na nje uspešno odgovoril. Hvala, gospod Jaluk. Mm. Hvala za vašo pripravljenost, da ste odgovorili, da ste zelo podrobno odgovorili na vsa vprašanja. Podrobno ste razložili eh, vse vidike, ki so bili tu izpostavljeni. Zdaj pa gospa Bosko še enkrat želi besedo. Izvolite. Ja, dank u wel, voorzitter, dat ik nog even de kans krijg. Uh, dank u wel dat u mijn vragen zo uitge... Se opravičujem, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila za te podrobne odgovore ampak eh, spregledali ste na eno izmed mojih vprašanj. Zanima me, v kolikšni meri se borite proti terorizmu. Je to za vas prednostna naloga? Hvala. Uh, to je uh, e, temat. Uh,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 se je odvijal na otoku. Zdi se mi, da moramo ponovno razmisliti o tem, v kolikšni meri so uh, zločini skrajnih desničarjev specifični. Oziroma, koliko se razlikujejo od skrajnih gibanj. Ne vem, ali nam znanost na tem področju nudi dovolj dokazov, da bi lahko skrajne desničarje lahko imeli za bolj mm, ogrožujoče kot eh, splošna gibanja skrajnežev. Ni se nam zdelo, da bi morali to vprašanje obravnavati kakorkoli drugače v času polskega predsedstva. Vendar pa smo priča vedno večjemu nasilju strani vseh možnih vrst skrajnih gibanj in Evropa bo o tem še morala imeti razpravo. Hvala. Mislim, da je sedaj čas za drugo predstavitev. V imenu polskega predsedovanja bo z nami gospod Stahančik. To detail... Zelo dobro je, da smo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 govoril bom o delu polskega predsedovanja, še posebej kar zadeva notranje zadeve. Ključni element in ena od prednostnih nalog polskega predsedstva je bilo delo v zvezi z azilnim sistemom skupnosti. Predsedstvo si je na vse možne načine prizadevalo za to, da bi se držali roka za oblikovanje tega sistema do konca leta 2012. Kakor veste, je zakonodajni svežen, ki ga poznamo pod imenom azilni sistem skupnosti, sestavljen iz petih elementov. Povedati moramo, da se lahko zahvalimo mačarskemu predsedovanju za to, da smo doseli dogovor o vsebini in tudi zahvaljujemo se Evropskemu parlamentu v zvezi s korelacijskimi tabelami. Zahvaljujoč vsemu temu, torej smo lahko sprejeli ta akt v času polskega predsedovanja. To je eno vprašanje, ki je torej že rešeno. Polsko predsedovanje se je posvečalo spremembam v Dublinski uredbi. Izvali smo delo in začeli smo z neformalnim svetom PNZ v Sopocu letos. Poskusili smo prebiti blokado v zvezi s to uredbo. To je uredba, ki. oziroma blokada, s katero smo se soočali že več let. Predsedstvo je torej ustvarilo sistem zgodnega obveščanja in tudi sistem za boj proti eh, nujnim primerom na področju azila in zagotovili smo tudi solidarnost državam in članicam, ki so preobremenjene na področju azilnega sistema. Sklepi sveta PNZ so bili potrebni tudi na zasedanju Koreperja. Odločili smo se dodati nov člen Dublinski uredbi in sicer na področju zgodnega obveščanja in azila. O tem vprašanju bomo govorili tudi na naslednjem svetu PNZ, ki bo potekal naslednji teden. O tem bomo govorili tudi decembra, ki je zadnji teden polskega predsedovanja. Upamo, da bomo lahko sodelovali s Evropskim parlamentom in sporočevalko gospo Vikström. Zahvaljujoč temu sodelovanju upam, da bomo lahko rešili to pomembno vprašanje. Ob tej priložnosti se zahvaljujem predsedniku za predlog, da bi ustvarili skupino za stik. Zahvaljujoč tej skupini smo veliko dosegli. Prebili smo lahko tisto blokado v zvezi z Dublinsko uredbo. Polsko predsedstvo žal ni uspelo pripraviti pogajanj v zvezi z uredbo Eurodac, ampak polsko predsedstvo še vedno upa, da bo komisija pripravila novo različico uredbe tudi v zvezi z dostopom do sistema Eurodac. Upamo, da se bo to zgodilo v bližnji prihodnosti. Kajti vsa morebitna dodatna zavlačevanja ali zamude bodo ogrozile možnost, da bi delo zaključili do leta 2012, kar zadeva direktivo o sprejemu. Jutri bomo imeli zadnje zasedanje delovne skupine, prva obravnava je že končana. Delo v delovni skupini bomo prav tako zaključili jutri. Ostalo bo nekaj jasno predeljenih problemov, naše stališče pa bo prav tako jasno. Upamo, da bo dansko predsedstvo lahko prevzelo to vprašanje. O tem vprašanju govorimo že dolgo. Kar zadeva direktivo o postopkih, nekaj odprtih vprašanj tam smo rešili, po drugi strani pa smo določili tudi preostale probleme. Polsko predsedstvo se je posvečalo direktivi o sprejemu. Po drugi strani pa smo poskusili rešiti tudi probleme v drugi direktivi, vendar naslednje predsedstvo čaka veliko dela. Naslednji element dela je bil element solidarnosti med državami in članicami. To smo upoštevali pri delu na dublinski uredbi in upamo, da bo dansko predsedstvo tukaj nadaljevalo. Naprimer, ko bodo govorili o skladu za migracije in azil. Kar zadeva zakonite migracije. smo pri koncu z delom na tem, da bi pripravili skupne dovolilnice za bivanje in delo. Mačarsko predsedstvo je bilo tukaj zelo uspešno. Rešili smo vprašanje korelacijskih tabel, dosegli smo torej napredek in upamo, da bomo tukaj končali. Kar zadeva direktivo o napotenih delavcih, in njihovo delo v podjetjih. Dogovorili smo se o večini vprašanj v zvezi s to direktivo in če ta direktiva ne bo zaključena v času polskega predsedovanja, upam, da bo polsko oziroma dansko predsedstvo lahko to delo k malu zaključilo. Kar zadeva direktivo o sezonskih delavcih, tukaj smo že dosegli nekaj napredka. Nekatere probleme smo rešili, vendar imajo države članice še vedno različna mnenja o tem, kakšna naj bi bila končna oblika te direktive in dansko predsedstvo bo moralo delati tudi na tem. Mejna vprašanja. Zaključili smo delo na direktivi o spremembi mandata agencije Frontex, rezultate smo objavili. Polsko predsedstvo je spremenilo tudi uredbo o lokalnem obmejnem prometu, še posebej kar zadeva območje Kaliningrada. Evropski parlament je glasoval za sprejetje te uredbe in upamo, da bo uredba sprejeta v bližnji prihodnosti. Delamo tudi na spremembah obmenega, šengenskega obmenega zakonika. Tukaj sodelujemo s komisijo, pripravljamo tudi skupni nadzor meja Problem, ki se je pojavil v času predsedovanja, je vprašanje okrepitve šengenskega območja. V zvezi z okrepitve tega območja lahko povem, da predsedstvo dela na tem vprašanju. In sicer na predpostavki, da spremembe ne smejo ovirati prostega gibanja ljudi Razpravljali smo o svežnju, ki ga je objavila komisija, to je bilo septembra. Izvedli pa smo tudi prvo obravnavo obeh dokumentov, ki so vključeni v ta svežen, torej dokument o spremljanju in ocenjevanju Schengena in tudi o spremembah šengenskega zakonika. Nekaj pa moramo jasno povedati. Oblikovanje učinkovitega ocenjevalnega sistema je nekaj, o čemer moramo še razpravljati. Gre za razdelitev nalog med komisijo in državami članicami. Če želimo okrepiti sistem spremljanja, potem bomo tukaj morali uložiti še več dela, tudi v zvezi z izvajanjem nalog posameznih eh, članov, je nekaj, o čemer bomo morali še govoriti. Govorili smo tudi o ponovni vzpostavitvi obmejnih nadzornih točk. Povedal pa sem že, da to ne sme ovirati prostega gibanja ljudi in to ne sme ogrožati nalog držav članic, da zagotavljajo red in mir. To so torej tiste vprašanja, na kateri bomo še delali, naprimer 13. decembra, ko bo potekalo naslednje zasedanje sveta. Boj proti kriminalu. Najpomembnejši element dela polskega predsedstva je bil boj proti kriminalu na področju drog, vključno z sintetičnimi drogami. Svet je sprejel akt o boja proti sintetičnim drogam, ki ga je predlagalo polsko predsedstvo. V tem času pa smo poskušali sodelovati tudi z vzhodnimi partnerji na področju boja proti drogam. Skupaj s komisijo smo razpravljali tudi o tem, da bi spremenili evropsko zakonodajo na področju psihoaktivnih substanc in upamo, da bo komisija naslednje leto pripravila ustrezni osnutek zakonodaje kar se teva delo o direktivi o uporabi podatkov PNR, to je Evropska direktiva PNR, tudi na tem vprašanju smo delali. Držali smo se načel, da moramo zaščititi osebne podatke in da moramo zagotoviti preglednost. Ni še nekaj? širitev šengenskega območja. Augusta je polsko predsedstvo pripravilo kompromisni predlog in izvajalo pogajanja v zvezi s predlogom. Ta pogajanja so vključevala vse zainteresirane strani, žal pa je svet PNZ septembra zavrnil te predloge. Pogajanja se nadaljujejo. danes čakamo, da bo Evropski svet podal uh, svoje mnenje. Odprti smo za vse možne rešitve in mislim, da je to vse za enkrat. Hvala. Hvala, gospod Stahančik. Začeli bomo z gospodom Busutilom. Izvolite. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Mr. Hvala, gospod predsednik in hvala, mm, gospod Stahančik, za to predstavitev dela polskega predsedovanja. To je zelo politično občutljivo in kontroverzno področje. Na začetku lahko povem, da cenim, kako konstruktivno se je polsko predsedstvo lotilo dela na tem področju in dosegli ste dober napredek. Mislim, da ste zabeležili nekaj jasnih uspehov, ki ste jih navedli tudi sami, zato jih ne bom ponavljal. Nekaj želim povedati v zvezi s tremi vprašanji. Prvič, azilni svežen. Šest mesecev ste predsedovali in prav gotovo sedaj veste, da uganke z azilnim svežnjem ne bomo rešili, dokler ne rešimo vprašanja solidarnosti. Polsko predsedstvo je delalo vse, kar je mogoče in storilo vse, kar je mogoče, da bi dosegli napredek v zvezi z mehanizmom zgodnega obveščanja, ampak žal to ne gre tako daleč, kot bi si želel Evropski parlament. To še vedno ni solidarnostni mehanizem. Sistem zgodnega obveščanja ni mehanizem mehanizem solidarnosti. Evropski parlament pa ustraja pri tem, da bi morali imeti mehanizem solidarnosti. Kaj to pomeni? To pomeni, da se sproži prava solidarnost, ko je pritok imigrantov prevelik za posamezno državo članico. Delegacija našega odbora je bila pred kratkim na Lampeduzi in otok je prazen. Prazen je, ne glede na to, da je ta majhen otok obiskalo oziroma na tem otoku preiskalo 55 tisoč ljudi. Vsi ti ljudje so sedaj po Italiji razdeljeni in razseljeni. Ti ljudje pa niso želeli priti v Lampeduso ali v Italijo, ampak so želeli priti v Evropo. Dokler ne bomo razumeli, da ti ljudje prihajajo v Evropo, ne bomo mogli pomagati državam, ki so na mejah Evropske unije in te države se vedno soočajo z visokimi pritoki priseljencev. Ti ljudje pa želijo priti v Evropo in na nas je, da vsi delimo to odgovornost. Mislim, da nihče ne zahteva od Evrope da bi si razdelili vse, ki vstopajo v države članice. Ne, mi zahtevamo, da bi imeli učinkovit mehanizem solidarnosti, ko je pritok prevelik za posamezno državo članico. Žal, to zaenkrat še ni bilo sprejeto in dokler to ne bo sprejeto, ne bomo sprejeli azilnega svežnja. Drugič, kar zadeva nove predloge v zvezi s Schengenom. Komisija je predlagala nove Eh, ukrepe, ki so zelo pogumni, predlog sveta pa je, oziroma odziv sveta je, da svet ni zahteval, da bi šli tako daleč. Ta odziv strani sveta je nekoliko razočarajoč. Upam, da boste lahko te predloge preučili bolj prijateljsko, še posebej kar zadeva odnose med državami članicami. Mislim, da moramo biti odprti v zvezi s temi predloge. Razlog je preprost. Svoboda gibanja je pravica, ki nam je bila dana vsem, vsem državljanom in sicer strani Evropske unije. Nikoli ne sme biti oduzeta zaradi enostranskih ukrepov posamezne države članice, ko je Francija ponovno uvedla obmejni nadzor na meji z Italijo letos, s tem ni odzvela le pravice državljanom ki je državljanom bila podana strani Evropske unije, ampak je poslala tudi negativno sporočilo. Franciji je sledila Danska, zatem pa še Nizozemska. Sporočilo je, na mesto, da gremo naprej, smo žal začeli korakati nazaj. In še na zadnje širitev šengenskega območja. Predsedstvo, prosim, da še naprej izvaja zelo težko nalogo in da še naprej konstruktivno. Pri tem, ko želijo poskrbeti, da Bolgarija in Romunija dobita svoje, ko govorimo o širitvi šengenskega območja. Te države smo prosili, da spremejo in izpolnijo pogoje. Preverili smo, ali so to storile in to so storile. Torej, kaj še čakamo? Zakaj širitev šengenskega območja še ni bila izvedena. Zakaj ena država članica še vedno blokira ta proces, ne glede na to, da so države članice oziroma da sta Bolgarija in Romunija izpolnili te pogoje? Mislim, da bi morali to odločiti ga uspreti. Čim prej. Hvala. Gospa Lopes. Gracias, presidente. Eh, quisiera, a propósito de. V povezavi z azilnim sistemom bi želela vprašati naslednje. Rada bi potrdila to, kar je povedal gospod Busutil. In sicer, ko gre za pomankljivosti, ki jih ima mehanizem za hitro obveščanje. Razumemo, da se je polsko predsedstvo potrudilo, vendar pa ta problem izvira iz dublinske uredbe. Zato je to problem, ki še ni bil rešen. Dokument, ki ga je predstavila komisarka Malmström, pravi, da je treba uh, uredbo iz Dublina preoblikovati, ampak ne pove kako, tako da države članice ne vedo, kako postopati. Torej, države na jugu ki so deležne eh, pritoka ljudi z juga, naj bi imele eh, na razpolago sredstva, da se s tem pritokom ukvarjajo. Vendar pa temu ni tako. V Grčiji, na Malti, v Italiji in drugih južnih državah ni Eh, rešitve in ni neke formule, kako bi kanalizirali v ta pritok. Problem eh, je tudi v solidarnosti in tega problema ne bomo rešili samo z eh, zgodnim obveščanjem. Kljub temu pa smo zadovoljni s polskim prispevkom, ko gre za nadzor na mejah, mm, notranjih mejah. Tudi to je predlagano v predlogu direktive. o katerem je govoril Simon. Ne moremo preprečiti gibanja ljudi, prostega gibanja ljudi. In tukaj je polsko predsedstvo resnično veliko naredilo, da ne bi dve državi članici nadaljevali svojimi dejanji. Ti dve državi članici sta se znašli pred problemom in sta ga rešili na neprimeren način. Vendar je problem drugot in ga ne bomo rešili s ponovnim, ponovno vzpostavitvijo nadzora na mejah. Treba je nadzorovati priseljevanje, potem je s tem povezan tudi terorizem, pa organizacija športnih dogodkov. Torej, problem ni jasno opredeljen, veliko bolj kompleksen je, kot mislimo. In na koncu bo treba umakniti to direktivo, kajti ni mogoče, da bi jo sprejeli na tako preuranjen način. Mislim, da bomo morali okrepiti argument, eh, namreč, da ne smemo kršiti prostega pretoka oseb. Več bo treba delati na tem glede PNR-ja. Tukaj želim povedati naslednje. Veliko govorimo o transparentnosti, vendar bo ta transparentnost eh, morala biti zagotovljena predvsem eh, potnikom, kajti oni vedo, da bodo eh, njihovi podatki uporabljeni. V tem trenutku pa niti Združeno kraljestvo nima jasne zakonodaje o tem, zakonodaje, ki obravnavajo tudi registre potnikov, niso specifične glede tega. To povezujejo s priseljevanjem in tako naprej. In v teh nekaj državah na to gledajo zelo drugače. V, enih, v eni državi je to oziroma se osredotočajo predvsem na terorizem, v drugih na priseljevanje in tako naprej. S temi nacionalnimi zakonodajami Ne vem, kako bomo lahko oblikovali evropsko direktivo, če pa nimamo niti minimalnih standardov. Evropa bo tukaj presegla vse nacionalne zakonodaje, ki jih ponekod sploh ni. E, tudi področje izvajanja e, je tukaj zelo drugačno in kakšno stališče ima do tega polsko predsedstvo. Hvala, gospod Vikstrom. Hvala, Andeja. On jutar ala posti mikrofon. Hvala lepa, gospod predsednik. Da, govorila bom švedsko. Zato, ker imamo danes tako odlične tolmače tukaj. Na začetku se želim zahvaliti polskemu predsedstvu za izjemno opravljeno delo. Imeli smo dober dialog in tudi duh odprtosti. Vsi upamo, da bo, oziroma upamo, da bo nekoč ta duh odprtosti prevevo celotno Evropsko unijo, kajti sedaj nismo le v gospodarski krizi, ampak smo v krizi zaupanja. Krizi zaupanja med državami članicami, med državami članicami in institucijami Evropske unije. Sram me je, da smo prišli tako daleč. Izgubili smo skoraj nekaj izvirnega pomena besede solidarnost. Kako bi povečali solidarnost? Solidarnost povečamo tako, da povečamo zaupanje. Trenutno pa se dogaja nasprotno, temu smo priča v državah članicah. To vidimo tudi na sestankih sveta. Potrebujemo več lojalnosti, več zvestobe. Pogosto slišimo lepe besede o solidarnosti, ampak dejansko je solidarnost prevzel občutek nezaupljivosti. Pet zakonodajnih aktov v azilnem svežnju govori o tem, da bi imeli več z medsebojnega zaupanja in več zvestobe. To je lahko osnova za solidarnost. O tem neprestano govorimo, gre pa še za nekaj več. Gre za vprašanje ljudi in preveč redko govorimo dejansko o tem. Uporabljamo te lepe besede, ampak dejansko gre za ljudi in za to, kako ljudem pomagamo. Ti ljudje pripotujejo na naš kontinent. Zahvaljujem se vam, da ste upoštevali toliko stališč parlamenta v zvezi z Dublinsko uredbo. Vedno smo bili v stiku, zato mislim, da lahko sedaj začnemo obravnavati Dublinsko uredbo. Uradno želim v tem odboru povedati, da je bilo za parlament zelo pomembno, da se pisno zabeležijo te zadeve, ki jih omenjam, torej okrepljena solidarnost, ki temelji na višji stopnji medsebojnega zaupanja in lojalnost. In tudi to, da bi dublinsko, dublinski dosije obravnavali ločeno in da to ne bi mešali z drugimi zakonodajnimi akti. Dublin moramo obravnavati ločeno in tudi druge stvari moramo obravnavati ločeno. To je za nas zelo pomembno, o tem smo govorili tudi s poročevalci v senci. Polsko predsedstvo je bilo zelo pomembno za Evropo in zahvaljujem se državnemu sekretarju za podporo in za vse, kar smo dosegli v teh šestih mesecih na področju pravosodja in notranjih zadev. To so vprašanja, ki so zelo pomembna za prihodnost z področja svobode, varnosti in tudi za evropejce same. Predsedstvo pa še ni konec, zato vas spodbujam, da spregovorite na zasedanju sveta 13. decembra in sicer o teh vprašanjih lojalnosti in zaupanja. Zato, da bomo lahko okrepili stopnjo lojalnosti in solidarnosti, da bomo lahko sodelovali v prihodnosti. Države članice morajo razumeti, da sami nismo močni. Če ostaneš sam, si preprosto sam, ampak skupaj smo močni. Mislim, da moramo spet eh, pridobiti nazaj tiste vrednote, na katerih mora temeljiti naše sodelovanje. Želim vam obilo uspeha v prihodnosti vaše predsedovanje ne bo več dolgo. Želim pa še nekaj povedati o azilnem svežnju. Sem poročevalka na to temo, zagotavljam pa vam, da bo parlament vedno pripravljen ta duh solidarnosti in lojalnosti uporabljati tudi v pogajanjih, kadarkoli to želite. Hvala. Hvala. Če nadaljnih vprašanj več ni bomo dali možnost gospodu Stahančiku, da odgovori. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowne. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospe in gospodje, če smem bi odgovoril na vaše vprašanja, tako kot ste jih tudi zastavljali. Kar lepo od začetka. Najprej bi se navezal na temo, ki se je pojavila pri vseh vprašanjih in sicer Dublinska uredba. Vem, da nismo uresničili čisto vseh vaših pričakovanj glede možnih sprememb te uredbe. V sami preambuli tega zakonodajnega akta se govori o solidarnosti. To je pravzaprav podlaga za celotno delo. Solidarnost omenjamo tudi v normativnem delu besedila. Na voljo imamo tudi poseben člen, ki se nanaša na mehanizme, predvsem na mehanizme zgornjega opozarjanja, na solidarnostni mehanizem, na druge mehanizme, ki smo jih morali pravzaprav ukiniti samo zaradi tega, ker je prišlo do blokade tega specifičnega člena. O tem se bomo morali pogovoriti na evropskem področju svetu. Potem se bomo morali pogovoriti tudi o ostalih osnutkih besedil, kjer bo treba doseči napredek. Na solidarnosti bomo še delali, kajti Evropa se ne zaključi pri Dublinski uredbi, temveč se nanaša tudi na druge dokumente. Uregulovane. Dobro, torej, še, eh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 Govorili ste tudi o prostem pretoku oseb, o upravljanju znotraj šengenskega območja. Prosto gibanje oseb je za nas ključnega pomena, tudi Donald Tusk je to vprašanje nedavno izpostavil. Za polsko predsedstvo je to bila ena od prednostnih nalog. Evropska komisija je predstavila kar nekaj dokumentov na to temo, vendar so se države članice dokaj previdno lotile teh dokumentov. Omenjali ste tudi nezakonito priseljevanje. Glede na to, da je nezakonito priseljevanje predvsej obsežen pojav, bi bilo smotrno imeti evropski mehanizem za reševanje te problematike namesto nacionalnih rešitev in sistemov. Vprašanje pa je, kakšno vlogo naj potem igrajo nacionalni akterji. Po vrhu, ki bo potekal ta teden, pa bomo pripravili poseben načrt za nadaljne delo. Omenjali ste tudi PNR. Polsko predsedstvo je na tem področju doseglo določen napredek, vendar je res, da države članice niso uspele najti ene same rešitve. Organizirali smo kar nekaj srečen tudi strokovnjaki za PNR, z um, uporabniki teh podatkov, naprimer z letalskimi družbami. Pogovorili smo se z vsemi temi strokovnjaki in zainteresiranimi stranmi, tako da vsi tisti, ki delajo v delovnih skupinah sveta, vedo, kakšna so stališča. To je podlaga, ki bo tudi služila za nadaljne delo. Stvari so se res premikale naprej zelo počasi, vendar je razlog predvsem ta, da nismo želeli ničesar izpustiti. Omenili ste tudi širitev šengenskega območja. Nažalost, gospe in gospodje, imamo še kar nekaj težav glede tega. Predsedstvo je storilo vse v svoji moči, predlagalo je tudi kompromisno rešitev, ki je Bolgarija in Romunija nista z lahkim srcem sprejeli, kajti težnje in pričakovanja so bili večji. Je pa res, da smo se z obima državama na koncu uspeli dogovoriti. Države, ki si niso želele širitve šengenskega območja, smo se prav tako dogovorili vendar je pogodba glede tega vprašanja zelo jasna. Potrebujemo soglasje. Nažalost, soglasja nismo uspeli doseči. Zdi se, da soglasja ne bo enostavno doseči. Septembra je potekal vrh, na katerem smo o tem govorili. Od takrat so se stvari sicer premaknile naprej, vendar bodo morali vprašanje obravnavati na višji ravni, kot je zasedanje sveta za PNZ. Kolikor vem, se bomo o vseh teh vprašanjih pogovarjali tudi na bližajočem se vrhu. Zakonodaja je, kakršna je, predsedstvo je ni uspelo spremeniti, no kljub najboljšim prizadevanjem in vsemu trudu, ki smo ga vložili v to. Do božiča imamo zelo natrpan dnevni red. Lahko vam zagotovim, da niti enega samega dneva ne bomo vrgli stran, da si bomo resnično prizadevali, da dosežemo še več. Bi pa rad izpostavil še eno zadevo, ki je zelo pomembna za predsedstvo. Namreč med predsedovanjem se mi zdi, da smo vzpostavili zvrstno sodelovanje z Evropskim parlamentom. Gre za pravo delovno razmerje. Stalno smo v stikih, skupaj smo tudi uspeli razrešiti kar nekaj vprašanj in težav. V veliki meri tudi zahvaljujoč delu tega odbora in zato sem zahvaljujem. Hvala. Še kakšno vprašanje, gospod Busutil? To priložnost bi izkoristil za to, da bi predsedstvo povedal, da je bilo resnično konstruktivno, odprto, evropsko usmerjeno predsedstvo na no, vkljub vsem težavam. Zato vas pozivam, da ostanete konstruktivni, odprtih misli, proevropski, tudi ko boste sodelovali kot posem običajna članica sveta ministrov, seveda po koncu decembra. Hvala. Sure. I am, I am, I am confident that both Prepričan sem, da bodo predstavniki polskega predsedstva to vzeli na znanje. Vsi smo si prizadevali za konstruktivno sodelovanje v evropskem duhu. Že prej sem povedal, v kakšnem duhu je pravzaprav potekalo to predsedstvo. Reševali so zelo občutljiva vprašanja na konstruktiven način. Cenim pa tudi to, da so bili z odborom Libe vedno iskreni, odprti, tudi ko smo se ukvarjali z resnimi težavami, z visokimi ovirami, na katere smo naleteli. Svet med svojim delom nikoli ni kakorkoli prikrival, s kako velikimi težavami se sooča. Stvari niso podcenjevali, obravnavali smo številna zelo pomembna vprašanja, s katerimi se ukvarja tudi naš odbor. Če želi še kdo kaj dodati, eden ali drugi gost, izvolite. Chciałem tylko na zakończenie w odpowiedzi również na to, co. No, za zaključek, pa tudi v odgovor na to, kar sem ravno kar slišal, bi rad povedal samo to, da bo Poljska še naprej ostala takšna, kot ste jo opisali, konstruktivna, proevropska, ne glede na to, katera država bo predsedovala svetu. Hvala. Še enkrat najlepša hvala. Še eno točko imamo na dnevnem redu, vendar je ta točka predvidena šele 15 do 6. Veleposlanika Brazilije še ni v parlamentu. Njega smo pozvali zato da bi se z njim pogovorili o terorističnih vprašanjih. Veleposlanika še ni, zato predlagam, da se jo prekinemo za približno 45 minut, za manj, za pol ure. Za pol ure. Se jo prekinjamo za 20 minut. 20 minutni odmor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 the minister in the attendance to this part of the Nadaljujemo z zasedanjem odbora Libe. Z nami je njegova ekscelenca Nevo Tavares, veleposlanik Brazilije. Povabili smo ga na današnjo sejo. Danes popovdne. Izmenjali si bomo svoje mnenja in stališča glede skupnih vprašanj z področja vizumske vzajemnosti, varnosti terorizma in temeljnih pravic. Njegova ekscelenca Ricardo Nevo Tavares je veleposlanik Brazilije v Evropski uniji. Mi smo ga, kot rečeno, povabili, zato da bi izmenjali mnenja, na dnevni red smo vrstili točko, ki se nanaša prav na to. Hvala lepa, da ste se odzvali v bilo. Na vrhu EU Brazilija, ki je potekal 4. oktobra, sta obe strani, tako Evropska unija kot Brazilija, še enkrat potrdili svojo pripravljenost za vzpostavitev dialoga na področju varnostnih vprašanj človekovih pravic ter področjih, kot so boj proti terorizmu, boj proti pranju denarja, boj proti nezakoniti trgovini in trgovini z drogami. To so vse horizontalne vprašanja, s katerimi se okvarjamo. Najprej bo besedo dobil veleposlanik, potem pa še člani, ki bodo imeli kakšno vprašanje. Veleposlanik, beseda je vaša. Eh, Rekli so mi, gospod predsednik, da lahko govorim portugalsko brazilski portugalščini, tako da. Gospod predsednik, gospe in gospodje, z velikim zadovoljstvom sem se odzval na povabilo za razpravo v tem odboru. Vi se ukvarjate z vprašanji z področja svobode, varnosti in pravice. To je ključni del strateškega partnerstva med Evropsko unijo in Brazilijo. Kot veste, si obe strani prizadevata za temeljne pravice, svoboščine in človekove pravice. Kot veste, Brazilija vedno znova zagovarja človekove pravice. Branimo tudi temeljne pravice, demokracijo. Predsednica republike Dilma Rousseff je osebno sodelovala pri tem boju kot veste, v 80 letih smo se začeli boriti za demokracijo. Če bi bili neuspešni pri zagotavljanju človekovih pravic in enakopravnosti, ne bi uspeli doseči vsega, kar smo dosegli, naprimer gospodarsko rast, davčno stabilizacijo in tako naprej. Borili smo se tudi proti revščini in nepravičnosti. V Braziliji je ogromno ljudi živelo v hudi revščini. V obdobju 2004 do 2010 je več kot 20 milijonov brazilcev živelo v izjemni revščini. Približno 40 milijonov jih je bilo članov srednjega razreda in to se skupaj več kot 50 odstotkov državljanstva. Leta 2008 smo vzpostavili dialog. Ministr za zunanje zadeve, gospod Patriot in visoka predstavnica, gospa Ashton, sta govorila tudi o tem, kako bi lahko skupaj sodelovali tudi v okviru trojnega sodelovanja med EU, Brazilijo in tretjimi državami. Sam sem živel v času avtoritarnega režima. Zato Brazilija želi pomagati vsem tistim državam, ki se zauzemajo za demokracijo. Nihče ne more vladati z nasiljem, nihče ne mora ostati na oblasti večno, če vlada socialna revščina, izključenost, brezposobnost, če se ljudem odrekajo temeljne pravice. Brazilija je izrazila tudi solidarnost z vsemi protestniki, ki se borijo za demokracijo in za človekove pravice v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu, tudi v okviru arabske poladi. Mi podpiramo tudi civilno družbo. Mednarodna skupnost bi morala pomagati pri tem, predvsem tistim družbam, ki se zauzemajo za reforme. Ne smemo onemogočiti osebam, da sodelujejo v tem procesu vendar bi odgovorna družba morala delovati na odgovoren način in mislim, da vojska pri tem ne bi smela posredovati, kot je rekla predsednica Rusefova septembra v New Yorku, ko je nagovorila plenarno zasedanje Združenih narodov. Konflikti so se še poslabšali, kot veste, tudi zaradi tega, ker se je terorizem pojavil tam, kjer ga prej ni bilo vse več je tudi nasilja, kar pomeni, da je tudi civilnih žrtev vse več. Mislim, da bi morali poskrbeti za boljše uveljavljanje diplomatskih, demokratičnih in drugih instrumentov. Šele, ko ti mirni instrumenti ne uspejo doseči ciljev, lahko vključimo tudi vojsko. Seveda mora pri tem potem sodelovati tudi Varnostni svet Združenih narodov. Če že govorimo o odgovornosti, naj povem, da ne smemo pozabiti na to, da smo dolžni nuditi zaščito. Kar zadeva uporabo nujne sile, pa mislim, da bi pri tem morali poskrbeti za čim manjšo uporabo sile in predvsem bi se morali izogniti nestabilnosti. Kakršnokoli kolektivno ukrepanje bi moralo biti skrbno pretehtano, skladno z mednarodnimi pravili in skladno s cilji, ki jih so jih zastavili Združeni narodi. Prej sem omenjal tudi mirno reševanje konfliktov, ampak mirnost pri reševanju takšnih vprašanj je verjetno ključnega pomena. Poskrbiti je treba za boj proti socialni izključenosti, za vzpostavljanje miru in demokracije. Mirovne misije so se večkrat že izkazale za učinkovite, vendar se mi zdi, da bi lahko dosegli mir tudi, če bi se borili proti uporabi množ, orožja za množično ničevanje in tako naprej. V svoji ustavi ima Brazilija zapisano, da se je treba boriti proti terorizmu. Brazilija je podpisala vse mednarodne sporazume in protokole na boju proti terorizmu. Terorizem od nas zahteva, da med seboj sodelujemo, da pripravimo ustrezne strategije. Tudi Združeni narodi imajo na voljo svojo strategijo za boj proti terorizmu. Boriti se je treba proti vzrokom terorizma, okrepiti treba nacionalne preventivne zmogljivosti, spoštovati treba človekove pravice. Skupaj z Evropsko unijo se zauzemamo za to, da bi še naprej stremeli k sklenitvi svetovne konvencije o boju proti mednarodnemu terorizmu. Pozorno moramo spremljati tudi povezavo med financiranjem terorizma, pranjem denarja in organiziranim kriminalom. Brazilija Evropska komisija in druge države članice Evropske unije sodelujejo tudi v okviru mednarodnih prizadevanj FATF, s čimer naj bi spodbujali politiko proti pranju denarja in financiranju terorizma. Brazilija je tudi članica Gafi Suda, ki združuje različne južnoameriške države, ki stremijo k istim ciljem. Sodelujemo tudi na srečanjih skupine Egmont, kjer sodelujejo obveščevalne službe z področja financ in sicer iz več deset držav. Strinjamo se s tem, da se moramo boriti proti terorizmu, skladno seveda z mednarodnim pravom in opolno spoštovanje človekovih pravic. Boj proti terorizmu in branjenje človekovih pravic se med seboj dopolnjujeta. Boj proti terorizmu mora, koliko je to le mogoče, potekati skladno s normami in standardi, sodelovati treba s civilno družbo in organi. Brazilija ima enako stališče kot vi glede tega, kar pomeni, da lažje krepimo dvostransko sodelovanje na specifičnih sektorjih. Brazilija je v svoji zgodovini sprejela ogromno priseljencev iz celega sveta, gre za osebe, ki so zapustile svojo izvorno državo, ker so skušale najti boljše življenjske pogoje skupaj s svojim delom in kulturo so oblikovali vsi ti priseljenci tudi brazilsko kulturo. Tudi naš zunani minister je pravzaprav prva generacija priseljencev, kar kaže na to, da smo odprti za priseljenca in gospa predsednica Rusev tudi kaže na to, da obstajajo dobre povezave med Evropsko unijo in Evropsko unijo. Brazilijo. Oče gospe Rusev je bil bolgar, ki je moral zapustiti državo in se je preselil v Brazilijo. Ogromno oseb se želi naseliti v Braziliji, je pa res, da je v težavnem finančnem obdobju tudi veliko Brazilcev zapustilo državo, zato ker so skušali drugot najti boljši način življenja. Nedavno smo bili priča tudi temu, da vse več priseljencev prihaja v Brazilijo, več kot jih Brazilijo zapušča. Veliko raziskovalcev prihaja k nam, kar pomeni, da so vse te izmenjave dinamične. Pristop k migracijam je treba vedno upoštevati kot na neko sredstvo za spodbujanje človekovih pravic migrantov in njihovih družinskih članov, ne glede na to, odkot prihajajo, kakšno državljanstvo imajo, ne glede na to, zakaj so se priselili in ne glede na to, koliko so stari, kaj počnajo in katere narodnosti so. Brazilija se bori tudi proti nezakonitemu priseljevanju. Obstaja ogromna razlika med kaznjivimi dejanji in tem, da oseba pride brez dokumentov v državo. Nekateri so skušali pošteno delati in pošteno zaslužiti, čeprav nimajo dokumentov za to, drugi pa so pri tem skušali tudi preko kaznjivih dejanj doseči svoje. Vsi ti priseljenci prinašajo seboj tudi kulturno bogatstvo, ampak tega bogatstva ne moremo v celoti izkoristiti, če morajo te osebe živeti v nedostojnih pogojih, če jih zlorabljajo člani organiziranih kriminalnih združb. Leta 2009 je 41 tisoč oseb bilo oproščenih, čeprav so bili v Braziliji brez dokumentov. Tudi v Braziliji je ogromno kriminalnih združb, ki izkoriščajo te nezakonite priseljence, ki želijo delati v naši državi. Sklenjenih imamo več dvostranskih in večstranskih sporazumov, v okviru katerih se borimo proti nezakonitemu priseljevanju. Brazilski državljani bi morali imeti proste roke pri izveri tega, kam želijo iti, kje želijo delati in kaj želijo delati mi potnike tudi obveščamo o tem, kakšni so pogoji za sprejem v drugih državah državljanom. Na različnih seminarjih in srečanjih tudi posredujemo informacije o tem, kam se lahko obrnejo, če želijo zapustiti državo, tudi na Ministrstvu za zonanje zadeve. Smo nedavno objavili neke vrste vodič, v katerem brazilci, ki se vračajo v Brazilijo, najdejo vse informacije o tem, kako tak postopek steče. S 23 državami Evropske unije imamo tudi sklenjene sporazume o brezvizumskem potovanju za obdobje do treh mesecev. Ti sporazumi so stari že kar nekaj let. S Ciprom, Estonijo, Latvijo in Malto nimamo sklenjenih takšnih sporazumov, vendar so te države morale oprostiti naše državljane obveznosti kratkoročnih vizumov prav zaradi evropske zakonodaje. Želimo si, da bi vsa ta vprašanja uredili v okviru mednarodnega sporazuma, kjer bi zagotovili vzajemnost. Naj še enkrat podarim, da so se brazilski in evropski organi pogosto pogajali za to vrstne dvostranske sporazume, predvsem za tiste, ki imajo diplomatske potne liste listine in običajne potne listine. Brazilija in Evropska unija sta podpisali to vrstne sporazume, ki veljajo posod razen na Irskem združenem kraljestvu. S tema dvema državama imamo sklenjena dvostranska sporazuma. Nov sporazum pa nikakor ne spreminja pogojev za državljane iz teh 23 držav članic, ki želijo vstopiti v Brazilijo v okviru svojega obiska ali potovanja. Želimo si, da bi poenostavili tudi obiske iz teh štirih držav članic, s katerimi tesno sodelujemo. Novembra smo tudi podpisali sporazume s temi štirimi državami in upam, da bo tudi Evropski parlament po pozitivnem priporočilu vašega odbora te štiri sporazume o prostitvi obveznosti kratkoročnih vizumov za službene, imetnika službenih in diplomatskih listin tudi podpisal. Od aprila veljajo ti sporazumi o oprostitvi kratkoročnih vizumskih obveznosti za imetnike diplomatskih in poslovnih potnih listin. Je pa res, da je pri nas zakonodajna oblast neodvisna, tako da ne moremo vplivati na to, kaj se tam dogaja, pa res, da spremljamo celoten postopek in upam, da bodo ti sporazumi čim hitreje stopili v veljavo. Hmm. Na voljo imamo tudi druge mednarodne sporazume in pobude, dvostranske in večstranske. Upam, da bo vaš odbor skupaj s parlamentom vse to pročil. Hvala. No. Gospod Busutil, ne. Gospod Jakolino bi se rad javil k besedi. Izvolite. Hvala lepa, predsednik prisluhnil sem veleposlaniku. Letos smo večkrat prosili, da se udeleži naše seje, zato da se pogovorimo. Sedaj se je končno pojavila ta priložnost, ki jo nameravamo v celoti izkoristiti. Poslušal sem vas, ko ste govorili o tem, da je treba zaščititi človekove pravice. Rekli ste, da ste dosegli velik napredek. 40 milijonov oseb v Braziliji je sedaj del srednjega razreda. Veseli smo, da ste to dosegli, da vam je uspelo. Sem italijanski državljan in danes zastopam seveda Italijo v Evropi. Več pomembnih tem smo izpostavili, naprimer vizumska politika, varnost, terorizem, temeljne pravice. Upoštevali smo tudi tisto, kar delajo tudi Justice Global, Connect Us in druge nevladne organizacije ali mreže, ki se borijo za pravice pridržanih. Namreč v teh centrih naj bi v sobah, ki so namenjene 16 osebam, pridržali kar 288 oseb. Ne vem, ali so te številke pravilne in točne ali ne, ampak sprašujemo se, naprimer, kako lahko terorist, ki je bil dvakrat že polnomočno obsojen, ostal v teh centrih za pridržanje ali zaporih, kjer je tolikšno število zapornikov. Zakaj niste te osebe, naprimer, priprli nekam drugam, v drug zapor, kjer so pogoji boljši in bolj dostojni. Zato se sprašujemo, kako to, da ste danes tako nasplošno zahtevali govorili o zahtevah po sodelovanju in tako naprej. Ta parlament je že pred nekaj meseci, naprimer, rekel, da bi morali sprejeti ustrezne sporazume glede vizumov, glede vzajemnosti na tem področju. Rekli ste, da ne bi smeli kriminalizirati nezakonitega priseljevanja, ampak dejstvo je, da mi očitno gledamo drugače na ta vprašanja. Predsejšnje število oseb, ki živijo v Braziliji, so italijani. Kako je možno, da tako pomemben vir za rast, za zaposlovanje, za konkurenčnost vaše pomembne države niste upoštevali, kot bi morali, ko ste naprimer nalagali kazni, naprimer izročili ste Batistija. Postal je pisatelj, uživa na plažah in tako naprej. Vemo, da se želi vrniti v Evropo, vendar v Francijo. Ampak eh, zdi se, da je tožilstvo zavrnilo vizumsko vlogo, ampak zanima me, kaj se dogaja s to vzajemnostjo, s tem sodelovanjem. Pri takšnih mednarodnih kaznivih dejanjih bi morali zagotovo upoštevati sodelovanje. Zato vas sprašujem, ekscelenca, pri zadevi Batisti precej zaostajamo. Kako to? pravosodje mora upraviti svoje delo, še posebej, če se žrtvujejo človeška življenja. 30 let se že odloča o tem primeru. Ne vem, ali bo mednarodno kazansko sodišče tisto, ki bo odločalo na koncu. Tudi mi si želimo, da bi oseba bila prevedena pred sodišče, ampak zaenkrat Brazilija še ni sprejela odločitve v zvezi s tem. Sam se sicer ne strinjam s tem, kar je Brazilija storila, ampak samo še par besed, predsednik. Omenili ste vizume za državljane iz Evropske unije. Francoski državljani dobijo vizum za 180 dni, ostali državljani, naprimer italijanski, pa po tej zadevi Batisti prejmejo pravzaprav drugačno obravnavo, slabšo obravnavo in lahko prejmejo samo turistični vizum za 90 dni. Sem zaključil. Hvala. Gospod Busutil, izvolite veselo. Izvolite, izvolite besedo. Hvala, gospod eh, veleposlanik, da ste prišli v naš odbor tako pozno. Eh, želim se navizati na eh, sistem vizumske liberalizacije, ki ste ga omenili tudi sami kot veste, še vedno obstaja eh, sistem ne recipročnosti, ne vzajemnosti s štirimi državami oziroma med Brazilijo in štirimi državami, med njimi je tudi Malta. Eh, Brazilci, ki pridejo v te države, ne potrebujejo vizuma, eh, državljani teh držav, ki potujejo v Brazilijo, pa ga potrebujejo. informacije, ki jih imamo povezavi s tem, pravijo, da sporazuma, ki je bil dosežen februarja, brazilske zakonodajne oblasti še niso ratificirale. Eh, ko gre za eh, običajne potnike, ki potujejo v Brazilijo, torej za lastnike potnih listov. In s tem se nepravična situacija nadaljuje. Poleg tega je veliko zmede, kajti številni menijo, da ta vizumska liberalizacija že velja, potem ljudje potujejo v Brazilijo in ugotovijo, da potrebujejo vizum, ter jih potem zavrnejo in pošljejo nazaj. Moje vprašanje za vas je, ali še vedno čakamo na ratifikacijo eh, tega sporazuma strani brazilskih oblasti in če je tako, kdaj lahko pričakujemo, da bo ta sporazum ratificiran. Tako bomo zagotovili, da vizumska liberalizacija končno postane stvar vzajemnosti. Hvala, zdaj pa gospod Gönc. Hvala. Tudi sama sem želela postaviti se vprašanje kot gospod Busutil. Omenili ste štiri države, s katerimi niste zaključili pogajan o vzajemnosti režima brez vizumov. Zanima me, kakšna je tukaj težava, uh, zakaj z drugimi državami nimate težav, obstajajo pa ovire pri teh državah če bi razumeli težave, bi nam to pomagalo tudi pri obravnavanju zadeve. Hvala, zdaj pa gospod Tavares. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod veleposlanik. Z veseljem vas sprejemamo tukaj v odboru Libe. Eh, z Brazilijo me povezujejo akademske vezi, tudi družinske in prijateljske vezi. Nismo, nismo sorodnika, ampak vseeno imava isto ime. Brazilija je doživela veliko sprememb, eh, socialnih sprememb, gospodarskih, spremenila se je tudi vladavina prava, eh, ta se je okrepila, več je zdaj političnih eh, svoboščin večji je pluralizem v medijih in to je zavidanja vredno. Imate tudi mm, parlament, ki predstavlja vse ideologije in vse eh, linije, vse frakcije. Poleg tega so se vezi med Evropsko unijo in Brazilijo okrepile. Na vrhu v Kanu smo videli pred kratkim, da je treba se povezati z Brazilijo, da bomo ustvarili neko finančno eh, stabilnost. Te vezi tudi spodbuja naše parlamentarno delo, vključno z našim odborom. In na ta način lahko rešimo probleme, ki so se pojavili v zadnjem času. Primer Batisti, naprimer. Mi smo imeli uh, sporazum, bilateralni sporazum med Brazilijo in Italijo, sodelovanje Evropskega parlamenta in Evropske unije, pa je bilo zato omejeno. Prav zato, ker nismo imeli večstranskega muli, multilateralnega sporazuma, temveč je bil sporazum samo bilateralen. Uh, in, upoštevani so bili brazilski postopki. Tukaj nič ne postavljam pod vprašaj teh postopkov. Evropejci uh, se večkrat obrnejo na uh, pravosodni sistem v Braziliji. Zdaj imamo nekega evropskega politika uh, v Braziliji, ne vemo, ali bo poslan nazaj. Ne vem. Ali ne bi bilo bolje, da bi z Evropsko unijo imeli eh, sporazum o tem, da bi tako tudi nadzorovali in urejali izročitve? Ko gre za priseljevanje, kot ste dobro povedali, se je tok priseljencev obrnil. Eh, evropska javnost tega še ne pozna dobro, niti ne evropski poslanci in poslanke. Vendar pa je to dejstvo, namreč, da uh, več ljudi prehaja zdaj iz Evrope v Brazilijo kot obratno. Povečale so se tudi, eh, oziroma vse več je vrnitev brazilcev, ki so prej živeli v tujini, eh, vračajo se prostovoljno, veliko jih gre nazaj iz Belgije, nizozemske in tako naprej take podatke daje mednarodni urad eh, za priseljevanje. In Brazilci so prvi na seznamu držav, eh, ki prejmejo eh, veliko, ki sprejmejo veliko drža, državljanov, svojih lastnih državljanov, ki so živeli v tujini. Pri priseljevanju gre za kvalificirane delavce eh, na področju mm, raziskav, eh, na področju novinarstva in tako naprej. Veliko priseljencev gre torej iz Evrope v Brazilijo. Morda bi bilo zdaj dobro, ko ni eh, več toliko političnih pritiskov. Torej, zdaj bi bilo dobro doseči nek splošen sporazum med Evropsko unijo in Brazilijo in ker imamo na voljo le še malo časa, še tri kratka vprašanja. Namreč skupne dejavnosti in ukrepi, ki bi jih lahko prevzeli Evropska unija in Brazilija proti terorizmu in proti pranju denarja. Kaj bi lahko storili na tem področju, kaj lahko Brazilija tukaj predlaga. Druga stvar je boj proti. Uh, spolnemu turizmu. Ali Brazilija želi, da Evropska unija spreme ukrepe na tem področju? In še nekaj, če upoštevamo potrebo po izmenjavi podatkov o potnikih eh, z Brazilijo, mislim, da bi lahko bila izmenjava podatkov in pa eh, zaščita teh podatkov ključnega pomena. Kot se je že zgodilo z ZDA, mislim, da bi morali izkoristiti trenutno situacijo eh, za sklepanje sporazumov. Torej, morali bi eh, začeti graditi eh, eh, te odnose in, in to od temeljev, torej na trdnih temeljih. ZDA smo sklenili že sporazum SWIFT eh, in podobno bi lahko naredili tudi z Brazilijo. To bi bilo koristno za vse. Še gospa Beseril. Mm, najlepša hvala, ker ste prišli danes večer v naš odbor. Eh, vašo državo občudujem, večkrat sem že bila tam. Ko gre za varovanje miru in pa za eh, sprejem, za gostoljubje. Moram vašo državo zelo pohvaliti. To državo imam zelo rada in jo občudujem. Zanimiva se mi je zdela vaša predstavitev, tudi ko ste omenjali terorizem in pa boj proti terorizmu. To mora biti globalna strategija, ste rekli. Spoštovanje pravic eh, mora biti temelj Veseli me, da eh, ste se pridružili vsem konvencijam o boju proti terorizmu. Sama to temo dobro poznam. Sem španka in mojo državo je terorizem zelo prizadel. Ne vemo, ali se bo to še nadaljevalo. Eh, veliko časa že živim v Italiji, zato poznam tudi italijansko situacijo. Tudi oni so trpeli zaradi terorizma. veliko ljudi je bilo prizadetih eh, zaradi terorizma. Česar eh, je Batisti eh, je storil veliko kriminalnih dejanj, ima sina, ki je zaradi njegovih zločinov na invalidskem vozičku vemo tudi, da eh, kljub prošljam Italije, brazilske oblasti tega človeka niso uh, izročile. Tukaj računam na dobro voljo Brazilije. Upam, da nam boste razložili nerazložljivo. Mi tega resnično ne razumemo. Človek, ki je obtožen terorizma, ki je obtožen zločinskih dejanj, kako lahko eh, vaša država, ki je tako miroljubna, eh, kako lahko varujete tega človeka. Upam, da boste tega človeka čim prej eh, izročili Italiji, kaj ti mora odgovarjati za svoja dejanja in vaša država ga resnično ne bi smela gostiti tukaj. Računam na politično voljo Brazilije, da bomo eh, skupaj rešili zadevo. Govorite o boju proti terorizmu in o človekovih pravicah. In tukaj vam želim povedati naslednje. V tem primeru eh, dejstva eh, kažejo na eh, dobro voljo oziroma na pomankanje te volje eh, z vsem spoštovanjem. Hvala. Zdaj eh, pa se bo lahko gospod ambasador odzval na. Eh, vaše vprašanje in vaše komentarje in spregovoril tudi o primeru eh, Cezare Batisti. Começando por essa, agradeço a Rad bi začel s tem primerom, ki sta ga omenila dva govorca. Tukaj želim povedati naslednje. Z našega stališča, z mojega stališča kot veloposlanik, gre za dvostransko zadevo med Brazilijo in Italijo. To priznavamo mi in to priznava tudi Evropska komisija. To je moj prvi komentar. Tukaj govorimo o demokratičnih državah, o državah z zakoni, z uredbami, z normami. In prvo, kar je treba storiti, je, da se spoštujejo suverene odločitve teh držav. To ni edini primer, eh, ko gre za željo po izročitvi med Italijo in Brazilijo. Brazilija več let prosi Italijo za izročitev človeka, ki se imenuje Salvatore Bacela. Živel je v Italiji in italijanske oblasti ga niso želele izročiti. Leta 2008 je končno prišlo do izročitve. Ujeli so ga v Monaku. Imeli smo nalog strani Interpola. On je ušel iz eh, Italije in ujeli so ga torej v Monaku. Poleg tega sem uh, bral o človeku, senatorju iz ZDA, ki so ga ujeli na portugalskem, ampak eh, portugalske oblasti ga ponovno niso želele izročiti, kajti, kot so trdili uh, časniki, je imel portugalsko državljanstvo, živel pa je pod drugim imenom. Torej, hotel sem omeniti dva, dva primera, da bi ponazoril, da gre resnično za bilateralno vprašanje in ne za evropsko vprašanje. Ta dva primera tudi kažeta, da smo večkrat Eh, priča problemom, ki jih povzroča ena stran ali pa druga stran, vendar pa vsi govorimo o pravnih državah. Mm, tako Brazilija kot Italija, kot tudi Španija, ki jo je omenila gospa, so suverene države in njihove odločitve je treba spoštovati. Zato si tudi ne želim več razpravljati o tej temi. Omenili ste tudi temo vizumov. Mislim, da sem v svoji predstavitvi razložil razloge in tudi gospa je omenila razloge, zakaj eh, se tukaj pogajamo o sporazumu. Ko smo izvedeli za prošlost strani teh štirih držav eh, za izuzem iz eh, zahteve po vizumu, eh, smo se takoj začeli pogajati z vsemi temi državami o bilateralnih sporazumih. Ko sem leta 2008 prišel v Bruselj, sem se sestal s predstavniki vseh štirih držav in z Evropsko komisijo, da bi se na dvostranski ravni začeli pogajati o teh sporazumih pogajali smo se tudi o drugih evropskih sporazumih. Odgovor, ki sem ga dobil, eh, je bil, da zaradi sprememb pri procesu integracije, da bi morala tukaj biti komisija odgovorna v koordinaciji z državami članicami, da se ustvari sporazum, ki bo veljal za vse države članice, razen Irske in Združnega kraljestva. Dogovor bi torej moral biti globalne narave takrat smo začeli z različnim, eh, z drugačnim procesom. Morali smo se pogajati o sporazumu, ki bi upošteval že obstoječe sporazume o prostitve vizumske obveznosti in upoštevati tudi novo situacijo. Tukaj je šlo za sporazume, ki se izvajajo za tri mesece. Eh, in ki se lahko še podaljšajo za tri mesece. To je bil dolg proces. Bil je tudi zelo kompleksen. Za nas je bilo prvič, da smo se pogajali o tovrstnem sporazumu eh, s temi državami. Zaključili smo pogajanja. To se je zgodilo lani in Nameravali smo tudi podpisati sporazum s temi štirimi državami na dvostranskem vrhu eh, med Brazilijo in Evropsko unijo lani. Vendar pa to ni bilo mogoče zaradi notranjih zadev Evropske unije, zaradi problemov s prevodi, zaradi analiz in drugih postopkov. Zato smo ob koncu leta morali to preložiti, stvar zaustaviti. Na, uh, v Braziliji smo takrat imeli pripravljena volitve, stvar se je tudi zavlekla v našem kongresu. Vendar je sporazum, ki ni zahteval uh, strinjanja uh, kongresa, že stopil v veljavo, torej za potne liste. Eh, diplomatov. Veste, da to obstaja tudi v brazilskem primeru in ne morem predvideti, kdaj bomo zaključili eh, s proučevanjem tega sporazuma v brazilskem kongresu, vendar se zavedamo, da eh, prej, ko se to zgodi, bolje bo. Želimo si, da bi sporazum stopil veljavo čim prej in se zato tudi trudimo želimo normalizirati situacijo kar se da hitro. Glede tega, kar je povedal gospod Tavareš o možnostih, da bi eh, podpisali nove sporazume eh, na različnih področjih, eh, ki jih je omenil, naprimer priseljevanje, naj povem naslednje. Eh, morda tukaj pride upoštevo tudi eh, spolni turizem, pranje denarja, boj proti terorizmu. Obstaja možnost, da bi podpisali te sporazume, vendar bi jih eh, morali proučiti obe strani. Zdaj nimam tukaj nekih eh, elementov, o katerih bi lahko eh, govoril, kajti ne poznam mnenja eh, naše izvršne oblasti. Strani Evropske unije ni prišlo do nobene prošnje, da bi se začeli pogajati o teh sporazumih. Naj vam dam primer. Pri migracijskih tokovih smo uh, skušali reševati probleme postopoma, medtem ko se pojavljajo in imamo različne eh, primere. V 80. in 90. letih so številni Brazilci šli na Portugalsko. Eh, številni so imeli potem težave na portugalskem pri iskanju službe, eh, niso jim priznali niso jim priznali kvalifikacij. Take težave so imeli naprimer zobozdravniki. V Braziliji od prvega letnika naprej eh, se študenti izobražujejo eh, za zobozdravnike, v, na portugalskem pa najprej poslušajo predavanja medicine in šele v višjih letnikih in se specializirajo šele v višjih letnikih. Eh, torej, tukaj je prišlo do problema vzajemnosti, vzajemnega priznavanja. V končni fazi smo našli rešitve, zdaj pa imamo probleme v drugi smeri. Portugalci, ki želijo delati v Braziliji, ki so se izobraževali na portugalskem, pa iščejo delo v Braziliji, imajo zdaj težave in mi skušamo te težave reševati. Radi bi njihove probleme rešili na zadovoljiv način. Examinar situacije konkretne, pa poder, uh, eu teria que, pra... O drugih uh, problemih bi si morali ogledati točne situacije, ne morem. Uh, tukaj povedati nič natančnejšega, kaj ti med obima stranima še ne potekajo pogajanja o sporazumih na teh področjih. Eh, gre tukaj samo za hipotezo in v tem trenutku ne morem povedati več. Hvala. Hvala za eh, vašo prisotnost tukaj. Hvala, ker ste se odzvali na naše vabilo. Hvala tudi za vse razlage. Gospod Jakolino, eh, želi na hitro še nekaj povedati. Na vprašanje v zvezi s turističnimi vizumi niste odgovorili. Obstajajo razlike med posameznimi državami članicami, če izključimo tiste, ki še niso ratificirali sporozuma. Kaj pa primer Batisti? Mikrofono. Eh, Govornik ne govori v mikrofon. Govorim italijano, ker študiram italijano veliko časa e eu gosto sempre de procurar entender. Živel sem v Italiji nekaj let in trudim se eh, poslušati italijanščino v originalu. Ne vem, če sem točno razumel to, kar ste želeli povedati. Da junijo del 2011 je bil sprejet sklep, da lahko italijanski državljani dobijo samo turistične vizume za 90 dni. Drži? Koza, ki jo deverijate, te džit. Uh... Ah, Nekaj bi moral že prej povedati. Odnos med Brazilijo in Italijo je zelo globok. Imamo tesne vezi. Več kot 30 milijonov uh, ljudi je v Braziliji, ki imajo možnost eh, dobiti italijansko državljanstvo, nekateri eh, ga že imajo, nekateri lahko zanj zaprosijo eh, zaradi sorodstvenih vezi. V tem primeru, če sem prav razumel, ste vprašali, če je prišlo do zmanjšanja roka, vizumi za kratki rok. O tem ste spraševali. Začeli bomo izvajati dva sporazuma, ki smo jih podpisali in o katerih smo tudi govorili. In na podlagi teh smo vzpostavili rok 90 dni z možnostjo, da se še za 90 dni tekom enega leta podaljša ta rok. In to velja za vse evropske državljane. To sta dva sporazuma, ki smo ju podpisali lani. In ta dva sporazuma določata prav to. Na brazilski strani je, mogoča, je mogoče, mogoče celo podaljšanje uh, strani evropskih držav. Ne vem, ali je treba zapustiti državo in se potem vrniti, ampak vsekakor gre za 90 dni, ki jih je možno podaljšati še za 90 dni v roku enega leta če si kak državljan želi ostati v Braziliji ali pa brazilec ostati v Evropski uniji, v tem primeru pa eh, se mora navezati na druge sporazume, ki tudi že obstajajo. Pri tem eh, sporazumu gre predvsem za turizem in za uh, gospodarske zadeve, torej poslovanje. Če želi kdo ostati dlje časa v drugi državi, zaprosi za posebni vizum v svoji situaciji, torej glede na situacijo. vendar lahko vsekako najprej uporabi rok 90 dni, ki se jih da podaljšati še za 90 dni. Ne vem, ali to res drži. Od 1. julija na vseh italijanskih vizumih piše, da vizuma ni možno podaljšati. Se pravi, vizum, ki ga prejmo italijanski državljani, Vsebuje tudi napis, da vizuma ni možno podaljšati. Ne vem, ali so septembra bile te težave razrešene. Vi ste prej rekli 90 dni, da je možno potem stvari še podaljšati za 90 dni. Zelo kratek bom. Hvala lepa veleposlaniku. Simonom Bosotilom in ostalimi kolegi smo bili z delegacijo na Siciliji, obiskali smo cel niz centrov za begunce osebe, s katerimi smo se srečali, zgodbe, ki smo jim prisluhnili, zgodbe beguncev so zelo raznolike in predvsem se razlikujejo od Batistijeve zgodbe. Za vas je Batisti še danes begunec, čeprav gre samo za zločinca, ki bi moral odsedeti svojo kazen. Prav preko teh dvostranskih sporazumov bi morda lahko našli neko razumno in pravično rešitev. Vele poslanik, še zadnjih nekaj besed morda? No. No, no, no. <laughs> Eu acho, acho que eu falei o que eu tinha que falar antes. Obrigado. Ne, hvala tisto, kar sem imel povedati, sem že povedal. Zdaj pa nadaljujemo s stankom koordinatorjev. Hvala. Now, <coughs> if we may please